prijeli za sprejete. Gospa Aniko Gjuri bo začela upravljati funkcijo v mađarski vladi in v skladu s statutom, eh, s prvim in četrtim odstavkom četrtega člena naših notranjih pravil, s tem objavljamo prosto mesto. In to bo veljalo, oziroma že velja od 1. septembra 2010. To so osnovne informacije na začetku zasedanja, s tem se lahko lotimo dnevnega reda. Zadnji osnutek dnevnega reda je bil sprejet 2. septembra.